Ja, kolegs, Kolegi in kolegice, dobro jutro. Zanima me, če lahko sprejmemo dnevni red. Hvala. Sprejeti moramo tudi zapisnike in sicer sej 22. in 23. marca ter tudi 21. marca. Če ni komentarjev, so zapisniki sprejeti. Hvala. Imam samo eno sporočilo in sicer ob 11.30, kot veste, imamo skupno sejo v skladu s členom 55 poslovnika z odborom Juri na temo poročanja za posamezne države. Dvorana je že pripravljena v ta namen, ravno zato eh, imate drugačne sedeže kot ponavadi. In eh, isto bomo naredili danes popovdan, imamo skupno sejo odborov eh, Ekon in Libe ob 6.20. Gre za glasovanje o pridržku v zvezi z direktivo o boju proti pranju denarja. Poročil o trialogih eh, ni, te smo obravnavali na zadnji seji, tako da se lahko sedaj lotimo točk 5 do 9. Bančni svežen gre za drugo izmenjavo mnen. Brez odlašanja bom besedo, glede na to, da imamo na voljo zgolj eno uro, predal obema poročevalcema. Vsak dobi štiri minute. Gospod Hökmark, izvolite. And, uh... Najlepša hvala. Hvala poročevalcem v senci. Mislim, da smo imeli uh, dva sestanka, na katerih uh, smo se pogovarjali o bistvenih temah. Sam sem iz eh, teh razprav in drugih razprav eh, ugotovil naslednje. Gre za uvajanje eh, te laka v evropsko zakonodajo, kar se tiče reševanja in sanacij bank. To ima posledice tudi za razvrščanje in hierarhijo In z tega vidika bi rad izpostavil, da obstaja posebna potreba po koordinaciji pri eh, razvrščanju, pri obravnavi člena 72b eh, v CRR. Obstaja veliko eh, horizontalnih referenc, ampak te so še posebej pomembne, če želimo eh, narediti korak naprej. Razpravljati moramo eh, tudi o tem, kako eh, zagotoviti delovanje obstoječe zakonodaje o nesolventnosti, ko govorimo o hierarhiji in razvrščanju vsi tisti, ki sklepajo posle danes, eh, morajo imeti eh, jasen upogled v sistem tudi jutri. Kar se tiče eh, telaka, sam menim, da so zahteve tukaj takšne, da bomo imeli poseben dolg, ki ga bomo lahko reševali z lastnimi sredstvi. Zelo pomembno je, da ne ustvarimo nekakšne iluzije, nekakšne predpostavke, da je eh, posebej upravičen kapital tisti, eh, ki spada pod tako imenovani bel in ne. Eh, ves dolg, vse oblike dolga lahko padajo pod bel in. To je ravno pomembno, da uvedemo tržno disciplino in da ljudje vedo, da so vla, vložki v banke takšni kot vložki v uh, podjetja, da veljajo isti pogoji. To sem želel razjasniti. Mislim, da je pomembno, uh, da poenotimo zadeve. Telak bo kot uh, podlaga, podlaga tudi za MRL. E pomembno se je izogniti drugačnim, različnim dodatkom. Imeli bomo tela, ki je na to eh, mrel, ki eh, je videti malce drugače. In to je še posebej pomembno tudi zato, ker eh, obstaja še eno tveganje, o katerem smo govorili tekom javne predstavitve. Imamo različne oblasti, različne organizacije, nadzorne. Uh, nadzorni organi imajo svoje zahteve, organi za reševanje svoje zahteve v skladu z mrelom. Paradoks je tudi ta, da banke, ki imajo visoko stopnjo lastnega kapitala, eh, lahko pridejo v situacijo, ko bodo kaznovane eh, zaradi eh, mrela. Kar pomeni, da ni dobra ideja imeti visoko stopnjo lastnega kapitala. To pomeni, da obstaja nekakšen paradoks pri tem, kar želimo doseči. Pomembno je, da zagotovimo sistem, eh, po katerem bodo lahko banke eh, pokrile mrel z visoko stopnjo lastnega kapitala. Gre za različne vidike različnih akterjev, ampak eh, to je treba upoštevati. Porabil sem malce več kot 4 minute, gospod predsednik, to pač ni veliko časa. Najlepša hvala. Ja, imamo samo eno uro, ampak brez doma se bomo o tem še lahko pogovarjali. Sedaj pa poročevalec za eh, CRR, CRD, Peter Zimon. Najlepša hvala. Rad bi se navizal na eh, javne predstavitve prejšnjega tedna. Takrat smo namreč slišali nekaj več o temah, ki so lahko zelo eksplozivne in prinašajo trenje. Navizal bi se na nekaj točk, glede katerih lahko razpravljamo in to bi morali tudi storiti tako, da bi imeli na koncu pripravljeno dobro enotno stališče. Najprej sorazmernost. Zanimivo se mi je zdelo, da tako EBA kot tudi SSM podpirata to, da morajo biti ukrepi sorazmerni, istočasno pa so opozorili tudi na to, da sorazmernosti ne bo samo, da tega ne bo pri frekventnosti eh, poročanja, ampak tudi pri nadzoru. Ne želijo namreč zmanjšati kakovosti nadzora bolj moramo razmisliti o tem, kakšne vsebinske sprostitve bi lahko zagotovili pri poročanju in kako lahko to uskladimo z sorazmernostjo. Glede na to, da se frekventnost poročanja ne bo zmanjšala. Zanimivo se mi zdi, da vedno, ko se pogovarjam z predstavniki tako majhnih kot velikih inštitucij, vedno znova vprašam, ali ne gre samo za problem z informacijsko tehnologijo, ki bi ga bilo preprosto rešiti. Do sedaj mi nihče eh, ni rekel, da bi bilo drugače, tako da bi bilo to morda relativno preprosto rešiti. Določiti je potrebno absolutno mejno vrednost, glede tega, katere inštitucije so tako majhne, da lahko imajo izjemo. Poleg tega pa bi lahko to dopolnili tudi z relativnim faktorjem pri tej mejni vrednosti. Zakaj? Če bomo imeli samo absolutno vrednost, kot to predlaga komisija, potem bomo naprimer imeli majhno državo, kjer, kjer pod to pade samo naprimer ena inštitucija. V, drugem, v drugi državi, ki je zelo majhna, pa ima ta inštitucija lahko sistemski pomen, zato ker ima ta država tako majhen BDP. Torej, seveda bi morali imeti absolutno vrednost, ki je najnižja mejna vrednost, istočasno pa bi morali imeti nek relativni faktor, tako da bomo imeli rešitev, ki bo primerna tako za majhne kot za velike države. Glede poročanja na splošno je postalo jasno, da moramo zagotoviti to, da se poročanje ne bo podvajalo. Eh, gospod Riber iz EBA je jasno podal tudi sklic na ZDA in to moramo nekako razumeti in upoštevati. Ugotovili smo tudi, da imamo mi višjo stopnjo vzvoda kot v Švici, oziroma da imajo v Švici in ZDA višjo stopnjo vzvoda kot mi o tem razpravljamo. In če bi se mi prilagodili temu, bi lahko zagotovili enotno stopno vzvoda v ZDA, Švici in Evropski uniji in potem ne bi potrebovali te izjave iz Bazla, ker tam ne bi bilo več kaj za razpravljati, če to poenotimo. Predlog komisije poleg tega predvideva, da samo institucionalna tveganja se upoštevajo pri ponovnem pregledu. Švedski nadzorni organ je povedal, da so do sedaj upoštevali sistemska tveganja pri pregledih institucij. In to tveganje bi lahko, eh, torej to, ta poročila bi bila veliko bolj preprosta, če bi to naredili na tak način. Uh, Svežen eh, za usklajevanje tveganj bi bil na tak način omejen samo na sistemska tveganja in vprašanje je, ali je to smiselno. O tem moramo razpravljati. No. Najlepša hvala. Sedaj pa pregovornik v imenu ELS. Za dve minuti dobite besedo. Načeloma bi dobili 4 minute, ampak tukaj, tokrat uh, si delimo ta čas. Gospod Balc. Na, um... Najlepša hvala, predsedujoči. Za začetek bi spregovoril dve minuti, zato ker me je gospod Karas prosil, da preberem njegovo izjavo glede eh, svežnja crdi. Namreč danes do povdne je moral eh, nujno nazaj na Dunaj. Javne predstavitve 25. aprila so bile po njegovem mnenju pomembna stopnja pri eh, tem, kako uskladiti politiko nadzor in eh, pridobivanje informacij. Potrebujemo vsebinsko razpravo in razmisliti moramo, kako uskladiti različna stališča, zato da bi ugotovili, katera rešitev je najbolj smiselna in praktična. Gospod Karas verjame, da lahko še izboljšamo interakcije med nadzornimi organi, predvsem, ko gre za izmenjavo podatkov in ko gre eh, za eh, različne eh, pravne usmeritve. Nima smisla, da se te inštitucije trudijo s tem, da pošiljajo enake podatke na različne inštitucije, kljub temu, da bi se te lahko medsebojno uskladile. Podvajanje takšnih obveznosti je nesmiselno. Prav zato potrebujemo več konvergenčnosti in usklajenosti tako da imamo naprimer enoten okvir poročanja z jasnimi eh, nalogami različnih inštitucij. Kar se tiče sorazmernosti, potrebujemo primerno uravnoteženost, namreč eh, nima smisla, da se zmanjšajo tveganja, ki se tukaj upoštevajo. Če se znižajo eh, frekvence poročanja, potem bi bilo to smiselno predvsem za manjše inštitucije, predvsem tiste, ki najbolj trpijo zaradi tega dodatnega upravnega bremena. Poleg tega moramo sorazmerno upeljati tudi eh, tako imenovano trgovsko knjigo, upoštevati pa moramo tudi dogovore na ravni v pogajanju bazlov. Kar se tiče obeh eh, tako imenovanih fast trackov pri CRR, to gospod Kalas podpira, da se izognemo različnim tveganjem, namreč eh, vlagateljem moramo dati signal eh, glede stabilnosti in varnosti. You. You want... Hvala. Želite drugi del eh, prispevka podati sedaj? Ne? Potem pa gospod, SN, gospod Pedro Silva Pereira iz SND. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi se dotaknil javne predstavitve, ki je bila organizirana prejšnji teden tukaj v odboru Ekon. Mislim, da lahko iz te javne predstavitve izluščimo preliminarne sklepe. Prvo kot prvo, mislim, da lahko rečemo, da je široka večina podpirala predlog komisije o harmonizaciji eh, hierarhije tako da bi uvedli uh, novo kategorijo uh, nadrejenega uh, dolga. Ta del zakonodajnega svežnja je treba sprejeti čim prej. Zagotoviti moramo jasnost, predvidljivost in pravno gotovost za uh, tržne akterje. Banke morajo čim prej uh, vedeti, uh, kakšne so njihove pomankljivosti z vidika telaka in mrela in kaj lahko naredijo za to, da eh, bi eh, upoštevale evropske in mednarodne standarde. Regulatori so nam povedali tudi, da ta nova kategorija dolga ne posega v načelo, da so vse obveznosti lahko predmet bejlina. Gre za uh, olajševanje učinkovitosti uh, orodja bejlina, ne pa uh, Eh, omejevanje tega orodja. In mislim, da bomo s tem lahko eh, rešili pomisleke nekaterih članov in članic tega odbora. Naši koordinatori bi se morali ponovno pogovoriti o tem vprašanju in prižgati eh, zeleno luč hitremu postopku, tudi kar se tiče harmonizacije uh, hierarhije, uh, kot je zato prosila komisija in kot je to podprl svet to je očitno najnujnejša tema, eh, o kateri se moramo eh, na tem področju odločiti. Kot je dejal že Peter Zimon, pa je tudi sam rad povedal, da so vsi sodelujoči eh, na javni predstavitvi, tako regulatori kot tudi deležniki, podprli načelo sorazmernosti. Mislim, da lahko uvedemo precej več sorazmernosti v ta svežen. Vseeno pa bi rad jasno povedal, da pri sorazmernosti ne gre zgolj za olajševanje zbiranja uh, podatkov in uh, uh, za jasnejše zahteve, kar se tiče uh, razkritja. Ne gre toliko za frekvenco in granularnost, to je vse pomembno, ampak lahko naredimo še več, zato da bi uvedli resnično sorazmeren režim. Še posebej, kar se tiče sistema oziroma okvira reševanja. Po eni strani moramo upoštevati, da so evropske banke zelo različne, kar se tiče njihove velikosti. Eh, zato bi bilo iracionalno, če bi vse banke, eh, ne glede na njihovo velikost in sistemski učinek, eh, vrgli v en sam koš upoštevati moramo tudi, da so banke v Evropi zelo različne eh, po naravi, eh, glede na njihove poslovne modele. Z vidika sorazmernosti se mi zdi pomembno, da se uvede eh, postopen pristop pri mrelu. Pri tem, ko uvajamo načelo Bejlina, se moramo zavedati, da se bančni sektor sooča z določenimi težavami. Eh, evropske banke so morale upoštevati vedno bolj stroge zahteve v teh zadnjih letih. Zato moramo biti previdni, ko, ko uvajamo eh, novo raven zahtev. Kar se tiče slabih eh, posojil, je to vprašanje eh, posredno povezano s tem dosjejem, o, o tem se moramo prav tako pogovarjati. Eh, tudi eh, tekom javne predstavitve smo o tem nekaj slišali. Gre za nujno vprašanje, upoštevati moramo seveda cilje, ki jih želimo doseči. Hvala. Najlepša hvala v imenu EKR, gospod Fox. Thank you, president. Um, the ECR... Najlepša hvala, gospod predsednik. Skupina EKR pozdravlja prenos mednarodnih standardov v CRR2 in uh, eh, CRD5. Strinjamo se z velikim delom tega predloga. Veseli nas, da je bil IFRS 9 eh, sprejet po hitrem postopku in včeraj eh, smo se prvi sestali s poročevalci v senci na to temo. Še vedno se moramo odločiti, kakšen bo prehodni pristop. Eh, mislim, da potrebujemo odprto, pregledno razpravo, tako da bomo prišli do najboljših sklepov. Ne pa, da bomo izbrali zgolj tisto najpreprostejšo rešitev, kot smo slišali na včerajšnjem sestanku strani EBE. Potrebujemo ustrezne uh, ocene. Pozdravljam razpravo, ki smo imeli tekom javne predstavitve prejšnji teden. Še vedno imamo na mizi več zelo kompleksnih tem, o katerih se moramo pogovarjati. Naprimer, večina zavarovanih obveznic ni bila uh, obravnavana kot eh, med sabo povezana sredstva in obveznosti po trenutnim CRR-jem ampak EBA je dejala, da bodo to razširili in eh, priznali uh, eh, na vzkrižja pri dospelosti za različne obveznice. To seveda ni edini primer. Pogledati si moramo eh, širšo sliko. Več različnih tem pa tekom javne predstavitve nismo obravnavali. Naprimer, slišali smo, da je 13 držav članic prosilo za črtanje eh, predloga spremembe v zvezi s členom 7, 7 in 9 glede eh, kapitalskih zahtev in likvidnosti pri CRR. Zakaj se o tem nismo pogovarjali? Kolega eh, Said Kamal se, nada, eh, se danes nažalost ni mogel eh, udeležiti sestanka, ampak poslal bo pisne eh, komentarje. Hvala. Thank you. Uh... Najlepša hvala. Kora van Nüvenhuizen. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Prebrala bom nekaj komentarjev kolegice Silvi Gular. Bom kar citirala. Pravi, da je treba na bančno unijo gledati kot na enotno jurisdikcijo. Uh, nekatere možnosti za omejevanje je treba izbrisati, naprimer kar se tiče uh, internih emrelov. Um, MDA je treba ponovno analizirati, enako velja za moratori, na to tudi člen 55 eh, eh, glede eh, priznavanja tretjih držav. Morda bodo razprave s komisijo dobre z tega vidika. Pomembna, pomembno, pomembno so tudi smernice. Potrebujemo ravnoteže med fleksibilnostjo in predvidljivostjo, med stabilnostjo in financiranjem gospodarstva gre za to, da evropskim bankam omogočimo, da pošteno uh, tekmujejo znotraj in zunaj uh, Evropske unije. In s tem uh, eh, prihajam na moj komentar v zvezi s CRR in CRD. Na javni predstavitvi sem zastavila vprašanje v zvezi z obravnavo programske opreme. Nisem dobila zadovoljivega odgovora. Moj pomislek je naslednji. V naši zakonodaji se mora um, programska oprema odšteti iz eh, kapitala uh, prve vrste. Uh, In to je moje prvo vprašanje, zakaj obstaja različna obravnava tega vprašanja pri zavarovalnicah in pri bankah. Zavarovalnice imajo to možnost. V ZDA, in to je moj drugi komentar, pa tega ni treba odšteti iz kapitala. To je torej slabost za evropske banke. Lahko rečemo, da v Evropi o teh zadevah drugače razmišljamo, ampak potem pridemo do nove težave. Eh, naš režim ekvivalence potem takem ni pomemben ameriške banke, ki delujejo v Evropske uniji, lahko eh, naprimer ulagajo v programsko opremo, v softver eh, v večji meri kot evropske banke. Mislim, da moramo rešiti to vprašanje, bodi si spremenimo um, režim ekvivalence, bodi si spremenimo sistem tudi za evropske banke. Prepričana sem, da vsa ta nova tehnologija, eh, nov razvoj v bančništvu, v finančni tehnologiji, tehnologiji tako imenovanem fintechu, eh, predstavlja veliko priložnost. Bodi si eh, zagrizeš v to priložnost, bodi si boš na meniju in nočem, da, se, da smo na meniju. Omogočiti moramo našim bankam, da Eh, pošteno tekmujejo z ostalimi. Kar se tiče hitrega postopka, se strinjam s komentarjem gospoda Zimona, eh, potrebujemo. Eh, ustrezno prehodno obdobje, tako da bo vse jasno. Podpiramo hitri postopek, ampak previdno moramo obravnavati to prehodno obdobje. To ne sme postati kar nek nov režim sam po sebi. Pogledati si moramo tudi sorazmernost, mislim, da eh, ocene učinka niso dovolj specifične, preveč se govori o povprečjih. Ponovno lahko uh, ponovim, če je vaša glava v pečici, vaše noge pa v hladilniku, je povprečna temperatura verjetno precej v redu, ampak verjetno ste v težavah potrebujemo bolj specifično oceno učinka, ki primerja različne poslovne modele v velikih bankah, majhnih bankah in tako naprej, tako da bomo imeli pravo primerjavo teh akterjev. Moj čas se je iztekel, tako da eh, to je vse z moje strani. Hvala. Hvala. V imenu skupine GUE, Fabio Demazi za dve minuti. Uh, Dobro jutro delimo si eh, čas za govor, zato ker smo eh, prijazni drug do drugega. Kar se tiče eh, diskrecijske pravile za nadzornike, smo skeptični, kar se tiče dodatnega kapitala drugega reda. Nadzorniki morajo imeti možnost, da pripravljajo zavezojoče zahteve za banke, ne zgolj na svete. Kar se tiče makrobonitetnega nadzora in orodi, uh, se strinjamo z regulatorji, eh, ki so govorili na javni predstaviti. Podpiramo harmonizacijo hierarhije v Evropski uniji. Um, strinjamo se tudi z uvedbo nove kategorije nadrejenega uh, nepreferenčnega uh, dolga. Po našem mnenju določeni produkti ne morejo biti predmet bejlina v praksi. Kar se tiče hitrega postopka, uh, Eh, to zaenkrat eh, ni eh, možno. V primeru izjeme treba zagotoviti, da lahko institucijo rešimo, morda tako, da uvedemo omejitve za maksimalne vsote. Kar se tiče previdnostne klauzule, pozdravljamo, da bomo pripravili oceno te klauzule v eh, situacijah, eh, kjer vlada eh, finančno neskladje. Vemo, da banke ne morejo vedno doseči dobrih rezultatov, vse lahko privede do koncentracije v bančnih sektorjih. Eh, po mojem se je ta klauzula uporabljala preveč liberalno v preteklosti in o tem se je treba pogovarjati. Na koncu še dva splošna komentarja. Emrele treba prilagoditi telaku, kar se tiče eh, podrejenosti in kar se tiče eh, strukturnih omejitev za reševanje, je treba te umakniti. Potrebujemo jasne časovnice za banke za uvajanje strukturnih ukrepov, če je to potrebno. Gospod McCarthy. Najlepša hvala kot sem dejal že pri prvi izmenjavi eh, mnen o tem svežnju, načeloma pozdravljamo eh, zmanjšanje tveganja v bančnem sektorju, ne smemo dovoliti, da se bodo bančne izgube reševali z davkoplačevalskim denarjem. Kar se tiče predloga CRR, eh, CRD, gre ta v pravo smer, ampak še vedno je preveč vrzeli in neskladi z mednarodnimi standardi. Te vrzeli je treba zapolniti in neskladja odpraviti podal bom nekaj eh, primerov v tem času, ki jih imam, lahko pa podamo tudi eh, širši pregled teh težav. Najprej vzvod. Stopnja vzvoda eh, je nekaj, v kar dvomimo, tri odstotna stopnja je preniska, strinjamo se z vodilnimi ekonomisti, potrebujemo višjo stopnjo in sicer smo prišli do napredka pri uh, sredstvih, uh, ki so uh, tehtana s tveganjem, ampak uh, vseeno je uh, stopnja vzvoda preprostejši instrument. Glede telaka menimo, da bi bilo bolje, da bi uh, zvišali kapitalske zahteve za sistemsko pomembne uh, banke. drugi sistemi ne bodo delovali tekom nove krize. Zagotoviti moramo, da telak dejansko uh, deluje takrat, ko je to potrebno. Uh, upoštevati moramo tudi, naprimer, kapital prvega reda. In uh, pomembno je, da vsi instrumenti telaka uh, postanejo podrejeni instrumenti, tako da bodo lahko predmet Bejlina v uh, težavnih uh, obdobjih kar se tiče IFRS 9, se ne strinjamo s polno neutralizacijo v prvem letu. Ne smemo odstopati od eh, mednarodnih standardov, ne glede na to, kaj se dogaja na drugi strani Atlantika. Banke so imeli dovolj časa, da se pripravijo na nova računovodska pravila. Z eh, začetkom naslednjega leta moramo eh, začeti uvajati te določbe. Prehodno obdobje petih let je predolgo in statični pristop eh, mora biti usklajen z dinamičnim pristopom. V imenu zelenih Ernest Urtason. Za dve minuti na to pa Filip Lamberts. Najlepša hvala, gospod predsednik. Na kratko se bom dotaknil dveh vprašanj. Naprej, kar se tiče hierarhije nesolventnosti in eh, na to, kar se tiče režima reševanja. Kar se tiče hierarhije, eh, bi bilo dobro, da si pogledamo mnenje Evropske centralne banke, če želimo ukrepiti hierarhijo uh, upnikov. Upoštevati je treba naslednje elemente njihova mnenja. Najprej uh, uvedba pr, uh, splošnega pravila uh, preference, na to drugič uh, instrumenti, ki so uh, predmet uh, podrejenosti, morajo biti uh, usklajeni. To je povezano tudi z uvedbo nove kategorije nadrejenega nepreferenčnega uh, dolga na to še uh, tretja točka uh, iz tega mnenja, ki je prav tako pomembna. In na to režim uh, reševanja, po našem mnenju, uh, lahko zagotovimo večjo kredibilnost uh, tega režima. In zato je pomembno, da pri uh, izračunu obveznosti, ki so lahko predmet Belina, pridemo do 8 odstotkov, drugače ne bomo kredibilni še vedno imamo pomisleke, eh, kar se tiče eh, stopnje vzvoda in kar se tiče eh, sredstev na podlagi tehtanja tveganja. Ne vem, če pridemo do osmih odstotkov in tukaj moramo biti dosledni. In še dva komentarja. smernice, v drugem stebru se nam zdijo problematične. Mislim, da lahko ukrepimo eh, pristojnosti nadzornika in uvedemo eh, strožjo časovnico, ko eh, smernice niso upoštevane. Te bi se lahko takoj na to spremenile v zahteve. Mislim, da je bolj konkretna časovnica tega procesa dobra, dobra odločitev. Na tem Pri tem bom končal, kar se tiče novega orodja za moratori, bi morali izključiti uh, nekatere obveznosti, naprimer obveznosti eh, MSP-ja, tako da ne bi posegali v njihove dejavnosti. O tem bi radi govorili. Hvala. Filip uh, Lamberts. Ja. Yeah. Dobro jutro vsem skupaj. Dobro bi bilo, če bi bil to svežen za zmanjševanje tveganja. No, vse je, ampak za koga? To je vprašanje. Je to eh, zmanjšanje tveganja za deležnike in uh, uprav, upravitelje bank ali za davkoplačevalce in uh, druge. To je nejasno. Nekateri ukrepi uh, so videti tako, uh, kot da je to uh, svežen za zmanjšanje tveganja za uh, delničarje, za deležnike. Ko uh, regulatorji tako Eh, omejiš in ko so eh, naenkrat obvezne zahteve zgolj eh, smernice, to zmanjša tveganje za delničarje, zviša pa tveganje za davkoplačevalce, kot je dejal Fabio De Masi. Vzvod, stopnja vzvoda je, bil včasih, je bila včasih preprost koncept. Sedaj pa govorimo o drugačnih ukrepih, ki so podobni sred, sredstvom na eh, podlagi tehtanega eh, tveganja. Sam sem preprosta oseba in ko financiraš eh, nek, eh, neko podjetje eh, s tremi odstotki eh, kapitala in 97 odstotki eh, dolga, lahko zadeve obrnemo tako ali drugače, ampak to je zelo, zelo randljivo podjetje. Mislim, da moramo biti dovolj pogumni, da rečemo eh, takole prav, uveli bomo strožje zahteve za eh, vzvod, eh, lahko uporabimo tudi druge ukrepe, kar se tiče izpostavljenosti, ampak kar se tiče realnega kapitala, morajo biti te zahteve eh, strožje. Morda bi lahko rekli, da je to preveč preprosto, ampak bolje je, Eh, biti pazljiv kot davkoplačevalec, bi eh, dejal sam. Če želimo zmanjšati tveganje, eh, potem s tem svežnjem ne zmanjšujemo tveganja za davkoplačevalce, ampak za druge. Tržna disciplina je za, je za davkoplačevalce slaba. Če počneš bedarije, potem moraš biti kaznovan. To je bistvo tržnega gospodarstva. In tega si želim. Ampak elementi, ki jih najdemo v predlogu komisije, se, eh, so takšni, da se vračamo v dobre oziroma slabe stare dni, ker nisi bil kaznovan. Ja. Ne gre samo za to, da imamo eh, na eni strani delničarje in na drugi strani davkoplačevalce. Ne, imamo tudi MSP-je in vlagatelje, ki potrebujejo eh, ta sredstva, gre tudi za torej to tretjo kategorijo vlagateljev in zato je sistem bolj zapleten. Ja, ampak to so stranke in one se morajo odločiti, s kom bodo eh, trgovali, s kom bodo delali posle. To je tudi njihova odgovornost. Imajo eh, dobre, imamo dobra podjetja in slaba podjetja in eh, njihova moralna odgovornost je, da to izberejo. Torej, To je zanimiv koncept, mislim, da se naše, naša stališča razhajajo. Torej, jaz podpiram eh, zaščito eh, vlog, ampak do neke meje, ne pa brezmejno. Hvala, Marko Bali, izvolite. Eh, Najlepša hvala, predsedujoči. Sam sem poročevalec v senci pri obih dosjejih, tako da si bom vzel malce več časa, da lahko komentiram oba predloga glede BRD. Tukaj nisem slišal pravnega mnenja pravnih strokovnjakov na tej eh, javni predstavitvi, namreč eh, zanima me, kako je z prenosom v nacionalno zakonodajo, ko gre za BRD in novi eh, sistem bail-ina za banke v krizi. V nekaterih državah obstaja pravica do zaščite osebnih eh, vlog in osebnih prihrankov. Prav zato bi bilo dobro, da dobimo pravno mnenje glede držav, ki so že izvedle bail in. Ko smo v Italiji uporabili to možnost, je povzročila veliko dodatnih problemov in prav zaradi tega imamo občutek, da bo BRRD prinesla še več dodatnih problemov v sistem. Davkoplačevalci morajo namreč vedno pokriti ta sredstva, ki jih manjka. Včasih obstajajo določeni mehanizmi za povračilo sredstev za um, depozite, ampak lahko se zgodi, da bodo v tem primeru vsa, vse te vloge pač prenešene v druge države, kjer so pogoji bolj ugodni. Sedaj smo priča takšnemu fenomenu bega kapitala in to ni smiselno. Še bolj specifično pa mislim, da potrebujemo večjo transparentnost pri odločitvah, ki so sprejete glede Emrila. Pa tudi glede uh, reševanja. Gre namreč za odločitve, ki jih sprejme centralna banka. Jasno je, da je tukaj zahtevana določena stopnja skrivnostnosti za to, da se zagotovi stabilnost trgov. Ampak po tem, ko je ukrep sprejet, moramo imeti možnost transparentnosti, zakaj je torej eh, prišlo do takšnega ukrepa in zakaj je prišlo do reševanja banke. pogovoril sem se z razlik, različnimi deležniki in mislim, da je tukaj še kar nekaj problemov. Gre za nove finančne inštrumente in če bo to prišlo v pokojninske sklade in zavarovalniške sklade, bo lahko povzročilo dodatne probleme. Torej, ko imamo nekakšen sklad denarja, ki bi moral biti podvržen konzervativnim naložbam in potem se ta sredstva lahko znajdejo v eh, finančnem instrumentu, ki bo pomagal pri reševanju, bi lahko to povzročilo sistemske težave. Pri kapitalskih zahtevah še vedno menim, da je ta pristop napačen. Danes se sistem preveč osredotoča na posojila, ne razmišljajo pa dovolj o sredstvih iz. Eh, druge in tretje stopnje in to prikazuje napačno sliko bančnega sektorja v Evropi. To pomaga bankam, ki prevzemajo več tvegan, tiste, ki prevzemajo manj tvegan, pa so v slabši situaciji. Spodkopavamo torej del bančnega sektorja, drugemu delu pa pomagamo. Ampak v bistvu gre prav za tisti del sektorja, ki bi ga morali sankcionirati zaradi eh, njegove vloge v krizi. Pa še nekaj, ko gre za državne obveznice in eh, tveganja povezana z njimi. Gospod Zani, izvolite. Da di metodo se novado errato l'NF a più membri ne con del FDD. Quindi... Najlepša hvala. ENF ima več članov kot FDD eh, in zato bi jaz moral spregovoriti pred eh, kolegom, samo toliko v informacijo. Sedaj pa nekaj splošnih komentarjev glede tega bančnega svežnja. Filip je govoril o cilju tega besedila. Mislim, da sta tukaj dva glavna cilja za ta svežen. Prvi cilj je povezan s tem, da moramo popraviti nekatere napake, do katerih je prišlo, ko smo začeli vzpostavljati bančno unijo. Nekaj napak je bilo že popravljenih, ampak ta svežen nam omogoča, da popravimo še ostale. Drugi bolj splošni cilj pa je to, da lahko znižamo tveganja na splošni ravni. tveganja, ki pretijo bančnemu sektorju in ki preko njega ogrožajo tudi celotno gospodarstvo. Ne smemo se posvečati samo imetnikom tveganih inštrumentov, ampak moramo narediti še korak naprej. Znižati moramo tveganja za vse, um, ki so podvrženi vplivom bančnega sistema. Kar se tiče specifičnih eh, problemov tega svežnja, mislim, da poskušamo popravljati napake in eh, popačenje, do katerih je prišlo v bančnem sistemu po zadnji krizi. Vzpostaviti torej želimo sistem, predvsem pri prenosu telak, telaka, torej vzpostaviti želimo eh, čim bolj homogeni sistem, ki bi omogočal pristojnim organom in nadzornim organom čim manj uh, diskrecijskih možnosti. Pri enotnem nadzoru smo pazili nekaj primerov, pri katerih se sprašujem, ali smo ta načela dobro prenesli na situacije različnih akterjev v tem sistemu. To je pomembno upoštevati. Namreč eh, lahko se zgodi, da bomo prav eh, mi ustvarili določene spremembe, kot je povedal kolega Demasi, ki bodo povzročile dodačne probleme. Naprimer to, da bodo imeli nadzorni organi preveč diskrecijske pravice gre za odločitve, ki jih morajo sprejeti, ki niso samo tehnične narave, torej da ščitijo eh, interese naših državljanov, ampak na katere lahko vpliva tudi politika. Gre za odločitve, ki jih je potrebno sprejeti, na katere lahko vpliva vsakdanja politika v državi. S tem svežnjem lahko ustvarimo novi eh, mehanizem za zadrževanje, s katerim bi lahko popravili eno izmed največjih eh, napak v BRLD, ki smo jih tudi identificirali in na tak način ustvarili nekakšno eh, zaščitno območje, s katerim bi zaščitili bi lahko zaščitili osebe, ki so vlagale v nadrejene obveznice. Torej, popravili bi lahko veliko napako v BRRD, ko gre za retroaktivno veljavnost eh, zakonodaje. Torej, inštrumenti, ki, smo, ki so bili kupljeni pred začetkom veljavnosti BRRD, bi bili podvrženi tveganju, katerega ob nakupu ni bilo mogoče upoštevati. Potem pa še nekaj stopnja vzvoda. To je izjemno pomembno. Potrebujemo stopnjo vzvoda, ki znižuje tveganje. Enako velja za državni dolg. Namreč izpostavljenost javnemu dolgu bi lahko ustvarila napake in eh, dodaten stres. Banke, ki je večinoma. Eh, ki so večinski lastnik takšnih inštrumentov, bi lahko eh, povzročile stres na evropske vlade zaradi takšnih dodatnih ukrepov. Hvala lepa. Ponavadi sledimo enotnemu vrstnemu redu političnih skupin kot na plenarnem zasedanju. To potem enako eh, prenesemo tudi na odbor. Ampak eh, hvala, da ste nas opozorili na to, lahko upoštevamo. Ja, ENF je pred EFDD mislim, da je sekretarjat poslal elektronsko pošto o tem. To sem samo želel povedati. V redu, eh, gospod Balc, še dve minuti izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Rad bi se izredno eh, zahvalil in podprl našega poročevalca Gunnarja Hemarka. Namreč eh, pomembno se mi zdi, da pri teh treh poročilih o zniževanju tvegan upoštevamo naslednje. Višino emrela moramo obravnavati kritično in se vprašati, ali je trenutna višina dovolj. Minimalni prag 8 odstotkov je nekaj, kar eh, bi po našem mnenju morali še enkrat obravnavati in razpravljati o tem. Nadzorni organi pri določitvi Emrila in Telaka ne smejo priti nazaj na status quo. Namreč eh, obstoječi tehnični standardi za Emril še vedno veljajo. Kritično pa si moramo ogledati tudi eh, določene kriterije podrejenosti, da ne bomo ostali pri standardih Mrila. Pa še nekaj glede lastnega kapitala. Tukaj bi podprl eh, Petra Zimona, ko gre eh, za sorazmernost. Predlog komisije se mi zdi, da ni šel dovolj daleč. Potrebujemo dodatne korake, ne samo, ko gre za obveze poročanja, ampak tudi druge. Vprašanje je, ali so vsi standardi za velike eh, globalno sistemske pomembne banke aplikativni tudi za manjše banke. Naše, naši politični eh, cilji morajo biti usmerjeni v to, da se nadaljuje razvoj in da se uspodbuja nadaljne ukrepe. Poročevalca Petra Zimona bi uspodbudil k temu, da omogoči možnost izjeme, ki bo široka in stabilna in bo omogočila korak naprej od uh, statusa quo. Navezal bi se na kolega Silva Pereira. Namreč eh, v koordinatorjih smo že razpravljali o pospešenem postopku in o tem smo tudi enotno glasovali. Hvala lepa. Marko Sferber, izvolite. Nekaj čaj brozičaja. Ja, film, da jih vizel. Hvala lepa, čisto kratek komentar. Razmisliti moramo, ali si ta svežen zasluži ime, ki ga nosi, ali gre zgre za svežen zniževanje tvegan, ali pa v bistvu ne prispeva k temu, da bi znižali tveganje. Res lahko eh, podprem to, kar je povedal Gunnar Hockmark. Pa še drugi komentar, kar se tiče sorazmernosti. Komisija je trenutno imenovala samo en kazalnik, namreč eh, obseg bilanc in ta se mi zdi, da ne gre dovolj daleč. Obseg bilanc namreč ne kaže na to, kakšna tveganja prevzemajo banke. Mislim, da moramo izbrati drugo pot in všeč mi je, da je poročevalec to omenil v svojem poročilu. Obseg bilanc je odvisen od države članice v nasprotnem primeru, če to na to gledamo enotno, lahko izkazuje popolnoma napačne rezultate in onemogoča določene uh, ukrepe. Potrebujemo regionalni princip, torej ali gre za čezmejne transakcije, ali gre za um, takšne ali drugačne strukture vlagateljev, kakšni so tukaj uh, kriteriji, ki se uporabljajo. Sam bom z veseljem sodeloval pri pripravi poročila, bom pripravil nekaj predlogov sprememb, namreč potrebujemo koherenten sistem, ki bo veljal in eh, bo prirejen vsem državam članicam. Tiste države, ki potrebujejo stroži nadzor, bodo eh, tega tudi dobile. Države, ki imajo zelo preprost model, pa potrebujejo morda drugačne strukture. Vprašanje je tudi, kako je z računovodskimi predpisi. In mislim, da lahko eh, res naredimo še veliko dodatnega dela. Namreč komisija je tukaj pripravila zelo trivijalen pristop, ki nam ne bo pomagal in zato moramo to izboljšati. Hvala lepa. Drugih eh, prošen za besedo ni, tako da bi kar dal besedo poročevalcema dve minuti vsak. Gospod Vekmark, izvolite very much. Hvala lepa. V tej razpravi vedno znova eh, slišimo ta pospešeni postopek. Ne povem nekaj. Jaz in tudi drugi nimamo nič proti temu pospešenemu postopku. Filozofsko gledano smo vsi na hitri poti, ampak vsekakor nasprotujem temu, da bomo eh, se vrgli v hiter postopek, ko ne vemo, kaj počnemo. Namreč tu je veliko navskrižnih sklicev in če želimo razumeti hierarhijo, potem moramo najprej obdelati kriterije mrela, ki so del tega svežnja. Gospod eh, Simon to obravnava, to gre za člen 72b in kolegom moramo pokazati, da da lahko v preliminarnih razpravah razrešimo ta vprašanja. Izjemno pomembno pa je tudi, da si razjasnimo in naj še enkrat ponovim, če ne želimo ošibiti BRD, potem mora biti vse to možno vključiti v Belin. Vsi kolegi, ki bi radi izključili velike dele dolgov v bankah iz eh, tega postopka bail-ina, naj to razumejo. To bi samo uh, zmanjšalo tržno disciplino, ki jo želimo doseči z BRRD. To je po mojem največji dosežek te zakonodaje. Tvegano je reči, da se strinjam z zelenimi. Ampak Filip in drugi mislim, da se strinjamo. Ne vem sicer, kdo se sedaj strinja s komu, ampak dobro. Pomembno je, da se držimo tržne discipline. Moj namen je, da to zagotovimo, tudi ko gre za razprave o hierarhiji in pospešenem postopku. Exactly. Res je, nihče ne nasprotuje tržni disciplini, samo vprašanje je, kdo se mora tega držati. Če ne bomo razrešili teh vprašanj, na koncu ne bo nihče spoštoval te discipline. Gospod predsedujoči, veliko razprav lahko vodimo o tem in z veseljem lahko razpravljamo o tem, ampak če bova razpravljala o tem, moramo imeti dovolj časa. Kakorkoli že, mislim, da enako razumemo te zadeve. Sedaj pa dajem besedo še gospodu Simonu. Kolega Faber in Hökmark iz ELS-a, potem zeleni kolega Lamberts, pa tudi GUE, kot naprimer kolega Demasi in tudi socialisti zastavljajo enako vprašanje predstavili so nam svežen za zmanjševanje tveganj, mi pa ne verjamemo, da to zmanjšuje tveganja, ampak ustvarja dodatna tveganja. Glede na to, da se vsi strinjamo glede tega vprašanja, moramo nujno začeti z razpravo o tem. Sam bi povedal naslednje, sorazmernost gre v obe smeri, tudi na vzgor. Tist, ti ukrepi in instrumenti, ki so še posebej tvegani, bodo seveda podvrženi dodatnemu nadzoru. Sorazmernost gre pa tudi navzdol in ta, je, eh, ta potrebuje več kot samo eh, te, ta obseg eh, bilanc. Govoril sem o BDP-ju naprimer in tako naprej, to bi lahko bili dodatni kriteriji in kolega Faber je tukaj omenil, dodatne argumente, ki so pomembni v razpravi. Gre za argumente, ki kvalitativno določajo, kdaj banka ne potrebuje tako strogega nadzora. Saj bi na tak način lahko um, omogočili izboljšane pogoje. Torej, Vse te teme bomo načeli v naslednjih tednih, ko bomo obravnavali ta poročila. Mislim, da je bila razprava odlična in da nam je dala veliko za, v razmislek. Hvala. Hvala lepa. Torej, kar se tiče dela besedil, ki se ne, ki ne, se ne nanaša na hitri postopek tukaj je časovnica 4. september in 7. september za predloge sprememb. 16. in 19. september bomo pregledovali to, oziroma 16. oktober bomo pregledovali predlage s predloge spremembi, decembra bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju. Za pospešeni postopek še nimamo časovnice, ampak za IFRS 9 in eh, izpostavljenost eh, kapitala, bomo to pregledali septembra. Osnutek poročila bi moral biti na voljo do konca maja najkasneje. Čeprav razumem, bo Günner ustvaril tudi novo kategorijo, pospešenega postopka. Torej, če prav razumem, ne nasprotuješ pospešenemu postopku, ampak eh, bomo ustvarili tudi novo kategorijo, ki bo upoštevala določene druge možnosti in torej ne bo šlo za slepo upoštevanje hitrega postopka. Takrat bomo bolje razumeli neke osnovne elemente teh vprašanj ne gre samo za današnjo razpravo. Razumem torej to točko, ki si jo izpostavil, da moramo upoštevati tudi druge elemente, torej da če bo prišlo do pospešenega postopka, da bo ta potekal konsistentno. Če sem pravilno razumel, je torej to tvoj namen. Kakorkoli že, trenutno imamo samo eno odločitev glede pospešenega postopka, ki vključuje tudi eh, posledice za našo časovnico. Tako sedaj pa nadaljujemo samo še nekaj. Ja, iz mojega stališča se bomo morali v koordinatorju, smo sprejeli odločitev v okviru koordinatorjev in ta je sedaj veljavna. Ja, naša odločitev je bila, da ne bomo imeli pospešenega postopka, ampak bomo to pregledali še enkrat pred poletjem. To je bila odločitev, ki je bila sprejeta. Če bo to seveda potrebno. Mi smo seveda specialisti glede tega. Prvanš. Uh, passant, remark, because... Samo nekaj bi dodala. Čisto tako ob strani. Komisija je pripravila spremembo za BRD v ločeni, ločenem dosjeju. In morda bi bilo smiselno, da se celotni odbor odloči glede eh, tega, kako bomo zaključili z tem predlogom. Torej, da se odločimo, ali bo to šlo po pospešenem postopku ali ne. Ne vem, ali je dovolj, da se koordinatori odločijo o tem, ali pa ne bi bilo smiselno, da se po razpravi znotraj pogojavske skupine o tem odloča tudi um, odbor v celoti v duhu tega, kar je omenil poročevalec, bi bilo dobro, da si to podrobno ogledamo in smiselno bi bilo, da morda o tem še enkrat razpravljamo na kasnejšem točki. Najlepša hvala, torej sedaj nadaljujemo z naslednjo točko, ki zadeva pregled. Markus eh, bo prevzel prvi del, potem verjetno ne bo nobenega podpredsednika tukaj, razen če bo prišel kdo drug jaz imam namreč sestanek. Torej, upam, da se vrnem čez kakšne pol ure, bomo videli. So, good morning, everybody. Tako še enkrat lep pozdrav vsem skupaj. Naslednja točka je pregled delegiranih aktov in izvedbenih okrepov. Danes gre za CRA3, torej eh, pregled ukrepov po eh, uredbi o bonitetnih agencijah. Najprej bi rad eh, pozdravil gospod Stajivsko iz glede fiska in pa gospoda Ferfazova iz ESME. Kdo bo začel? Najprej komisija. Prav. Izvolite, gospa Sejska. Najlepša hvala, spoštovani predsedujoči in poslanci. Spoštovani gospe in gospodje, najprej se vam najlepše zahvaljujem za to priložnost, da lahko eh, danes razpravljamo o našem delu, ko gre za uredbo o bonitetnih agencijah številka 3. Bom kar prešla k glavni točki naše razprave. Komisija je dobila nalogo preko te uredbe, da sprejme ukrepe druge stopnje, pa tudi poročila v okviru tega, te uredbe. Z veseljem vam poročam, da smo izpolnili svoj mandat. Zaključili smo z celotnim delom in sicer oktobra lani. Sprejeli smo naslednje dokumente. Septembra 2014 smo objavili tri regulatorne tehnične standarde, ki so bili povezani z Evropsko platformo za bonitete. Pripravili smo tudi poročilo glede pristojbin bonitetnih agencij svojim strankam in dokument o finan strukturiranih finančnih inštrumentih. Pa še nekaj, kar smo pripravili, je bilo poročilo, ki smo ga zaključili oktober 2015 in sicer poročilo o bonitetnih ocenah držav na evropski ravni. Oktober 2016 pa smo objavili tudi poročilo, ki pregleduje trenutno situacijo na trgu bonitetnih ocen, poleg tega pa ocenjuje tudi vpliv ključnih določb, ki so del uredbe o bonitetnih agencijah. To poročilo vključuje štiri mandate glede poročanja znotraj te uredbe. To smo združili zaradi konsistentnosti in učinkovitosti dela. Glede poročila, ki smo ga objavili lani, bi vam rada podala nekaj glavnih zaključkov, do katerih je prišla komisija po analizi in po informacijah, ki smo jih prijeli iz trga in tudi iz eh, strani izme. Zaključki se nanašajo na ključne cilje uredbe prvi zaključek je bil eh, povezan z tem, da se preveč zanašamo na bonitetne ocene. Poročilo je ugotovilo, da trenutno ni nobenih smiselnih alternativ, ki bi lahko zamenjale zunanje kreditne bonitetne ocene. Obstajajo samo orodja, s katerimi bi lahko vlagatelji pripravili lastno oceno. Prav zato komisija uspodbuja nadzorne organe, da nadaljujejo z delom, da se uspodbuja zniževanje zanašanja na bonitetne ocene. Udeleženci na trgu lahko uporabljajo dopolnjujoče ča orodja, ki torej eh, obstajajo usporedno z bonitetnimi ocenami. V poročilu smo navedli nekaj takšnih orodij, ki jih lahko vlagatelji uporabijo. Mi bomo še naprej nadzirali situacijo na trgu in razvoj, ki je povezan s tem kar se tiče konkurenčnosti na trgu. Kljub obstoječim nadzornim ukrepom je, to, je ta trg še vedno zelo eh, skoncentriran. To je zaradi narave trga same. Gre za ponudbo in popraševanje, ki vladata temu trgu. Izdajatelji uporabljajo bonitetne agencije, ki jih prepoznava največje število potencialnih ulagateljev. Ulagatelji pa tudi radi uporabljajo bonitetne agencije, ki vključujejo ocene največjega števila eh, izdajateljev delnic in eh, obveznic. Mi torej še naprej nadaljujemo z nadzorom trga, ampak ugotavljamo, da bo situacijo težko spremeniti. Poleg tega pa razmišljamo o drugih ukrepih. Spremenili smo izvedbene tehnične standarde in eh, pregled bonitetnih agencij. Spremembe, ki smo jih unesli, zagotavljajo enakopravno obravnavo ocen bonitetnih agencij, ne glede na to, kako velike so te agencije. Torej, še naprej uspodbujamo spoštovanje ocen manjših bonitetnih agencij. Še en pomemben cilj te uredbe je izboljšanje nadzora, upravljanja in eh, izogibanje konflikta interesov. Naši ukrepi imajo predvsem preventivni značaj. Želimo si, da bi prispevali k povečani neodvisnosti bonitetnih agencij. Ti ukrepi podpirajo tudi ESMO pri njenih dejavnostih, ko torej želi doseči spoštovanje kriterijev strani bonitetnih agencij, ki so aktivne na trgu ko gre za pomisleke glede sorazmernosti določenih ukrepov, predvsem sankcij, smo ugotovili, da v primerjavi z prometom bonitetnih agencij obstajajo nesorazmerni ukrepi za majhne in velike bonitetne agencije. Mi še naprej opravljamo nadzor trga, zato da bi lahko ugotovili, kakšen je potencijalni vpliv teh ukrepov na različne akterje. Ko gre za strukturo finančnih instrumentov, smo ugotovili v našem poročilu leta 2016, da je sedaj še prezgodaj, da bi ugotavljali učinek uredbe na trg, namreč določenih določb še ni bilo eh, možno izvajati v celoti. Mi torej še naprej spremljamo razvoj na trgu. Ko gre za bonitetno oceno državnega dolga, smo ugotovili, da v tem trenutku ni nobene potrebe potem, da bi imeli Evropsko bonitetno agencijo, ki bi se osredotočala samo na državni dolg. Prav zato ne potrebujemo dodatnih bonitetnih eh, ocen. Po našem mnenju bi to povzročilo dodatne stroške, več stroškov, kot pa bi imeli dodane vrednosti, v tem primeru. Vprašanje pa je tudi, kako bi lahko zagotovili neodvisnost takšne agencije in kako bi na njo gledali zunanji vlagatelji izven Evropske unije. Še en zaključek tega poročila je bil to, da si želimo doseči pozitiven dolgoročen učinek na trg z temi ukrepi, ampak žal še nismo videli učinka, ker še ni preteklo dovolj časa. To je torej povzetek glavnih zaključkov iz našega poročila. Za konec bi rada povedala to, da bo komisija sodelovala z ESMO in še naprej nadzorovala razvoj na trgu. preden bi se odločili za dodatne ukrepe. Torej, še naprej bomo spremljali trg, nadaljevali z našim notranjim delom in sodelovali z ESMO. Z veseljem bom odgovorila na vaše vprašanja. Najlepša hvala. And... Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo ESMI gospodu Van Balsomu. Hvala predsedojoči, spoštovani poslanci, gospe in gospodje. Zahvalil bi se vašem odboru, da gostuje to zasedanje v zvezi z uredbo CRA. Vesel sem, da lahko z vami podelim izkušnje, ki jih je zbrala, ki smo jih zbrali tudi skupaj z ESMO eh, na to temo. Najprej bom predstavil eh, kontekst te uredbe, potem se bomo lotili eh, tehničnih standardov v zvezi s CRA3. Na koncu se bomo pogovarjali o tem, kje smo, osredotočili se bomo na delo naše politike v prihodnje. Naj začnem s tem, da vam najprej predstavim pravni okvir za bonitetne eh, agencije in pa povezano delo ESME. E. Prva Uredba CRB, CRA je bila uvedena leta 2009, bila je zelo potrebna. Prvič je določila nadzorni okvir za udeležence na finančnem trgu. To je bil ključni element, s katerim smo obravnavali pomankljivosti finančne krize iz leta 2008. Še naprej bo uh, ta uredba imela ključno vlogo pri gladkem delovanju notranjega trga in njegovi finančni stabilnosti. ESMA je začela delovati leta 2011 prek CRA2. ESMA je bila ustanovljena kot kredibilen nadzornik vseh bonitetnih um, agencij registriranih v Evropski uniji. Ukrepi druge ravni so bili usmerjene uh, predvsem v ustrezne standarde poročanja, da se vzpostavi novi režim. Uh, Z uvedbo CR3 leta 2013 se je nas zahtevalo, da gremo še dlje, tako pri nadzornih dejavnostih, kot tudi pri razvoju eh, pravnega okvora, okvira za bonitetne agencije. Od nas se je pričakvalo, da razvijemo tehnične standarde za ambiciozne, inovativne platforme informacijske tehnologije. Zagotavljali smo tudi tehnične nasvete, želeli smo povečati transparentnost, povečati zaščito. Uh, zdaj, štiri leta kasneje, z veseljem ugotavljam, da so bili vsi tehničnih standardi, ki so bili zahtevani od ESME uvedeni. Mogoče zunanjemu opazovalcu najprej pade v oči platforma eh, bonitetnih agencij. Imamo spletno stran od leta 2016, pred katere ESMA ureja portal, eh, kjer lahko uporabniki eh, spremljajo brezplačno uh, vse o bonitetnih eh, agencijah. In ta platforma je korak naprej pri izboljšanju dostopa do podatkov o bonitetnih ocenah. Gre za racionaliziran pristop eh, za investitorje. Pomembno eh, je omeniti tudi tehnične standarde za nadzor pristojbin, ki se zaračunajo strankam strani bonitetnih agencij. To vrstni standardi ESMI omogočajo, da ustrezno nadzira tudi uh, pristojbine, tako da se izključijo morebitne diskriminatorne prakse in da se tudi omilijo konflikti interesov. Poleg razvoja tehničnih standardov ESMA zagotavlja komisiji tehnične nasvete na številnih kompleksnih področjih, recimo kot je dinamika na uh, trgu kreditnem trgu. Ne bom šel v podrobnosti vseh teh nasvetov, ampak bi pa eh, vam podal nekaj ključnih sporočil. Eh, glede prevelikega zanašanja na bonitetne ocene, brez teh bonitetnih eh, ocen potrebujemo ustrezne zakonodajne akte. Hkrati pa je treba se zavedati tudi pomena teh bonitetnih ocen, kajti investitorji nimajo na voljo zadostnih instrumentov, recimo samega delovanja trga. Tako da se še vedno zanašamo na ocene bonitetnih um, ocen. Če želimo zagotoviti, da ta sporočila uh, imajo strezno težo, sodelujemo z EPO in pa z EBO glede naših tehničnih nasvetov eh, in pa glede nasprotja interesov v panogi bonitetnih ocen. Lahko rečemo, da trg ostaja koncentriran na tri največje bonitetne agencije. Še naprej si bomo prizadevali zagotoviti, da uh, določbe, ki so namenjene spodbojni konkurence, čim bolj učinkovito delujejo. Želimo razviti Eh, poročanje o nadzoru, kar je pomembno potem tudi za manjše bonitetne agencije. Upozoril bi tudi na učinkovitost eh, pristojnosti za sankcioniranje, ki jih ima ESMA. Želimo povečati odgovornost bonitetnih agencij, želimo bolj učinkovit, eh, sorazmeren, odvračilen režim sankcioniranja. Naprimer, dobro bi bilo, če bi vse zahteve, ki jih imamo v uredbi CRA, imeli za, za posledico tudi uh, ustrezne kazni oziroma ukrepe, če pride do kršitev. Na koncu bi spregovoril še o področju, na katerega se bomo osredotočili v bližnji prihodnosti. Kot ste ugotovili, v prejšnjem mesecu je ESMA izdala posvetovalni dokument v zvezi uh, z režimom potrjevanja. In tukaj gre za možnost potrjevanja eh, bonitetnih agencij iz tretjih držav. To se uporablja za regulativne namene v Evropski uniji. Zaradi tega režima potrjevanja je potrebna preučitev smernic do junija 2018 tako, da bomo ustrezno izpolnevali zahteve iz uredbe CRA. Na koncu bi se rad zahvalil za sodelovanje v povezavi z uredbo CRA. Skupaj bomo delali na učinkovitosti te uredbe, želimo še naprej zagotavljati visoko raven zaščite za investitorje in pa uporabnike bonitetnih ocen. Želimo zagotoviti finančno stabilnost in gladko delovanje eh, finančnega trga temeljili bomo na eh, naših izkušnjah eh, na področju nadzora, uporabljali bomo vse eh, instrumente, ki jih imamo na voljo. Tudi tehnične standarde bomo revidirali, če bo to potrebno. Veselim se že vaših predlogov in sodelovanja z vami. Hvala lepa. Tako, zdaj pa Pol Tang dobi besedo, ki je naš poročevalec. Hvala lepa, predsedujoči, hvala komisiji in ESMA, da ste tukaj. Hvala za dobro upravljeno delo v naravi tega sestanka je, da ne pogledamo samo, katero delo je bilo upravljeno, temveč tudi, kaj ni bilo storjeno. Se upravičujem za tak začetek. Dober razlog imamo, da se ogledamo, katero delo ni bilo opravljeno. Kar nelagodno se počutim, pravzaprav zelo nelagodno, zlasti ko komisija pravi, da ni nobene druge alternative. Vidimo namreč probleme, zelo koncentriran trg, tri podjetja, ki z, z, pokrijejo 93 odstotkov ameriška podjetja tudi in eh, ne pričakujemo nobenih sprememb. Potem pa je tukaj še dejstvo, da se na nas obračajo majhne bonitetne agencije, eh, ki pravijo, da ECB e eh, blokira njihov vstop na trg. Potem ne moremo enostavno sedeti križem rok sam lahko eh, napovem, kakšen bo razvoj dogodkov. Eh, ta tri podjetja bodo še naprej dominirala. Pripričan sem, upam, da tudi komisija tako razmišlja, da potrebujemo konkurenco, raznolikost mnen. Želel bi več novih akterjev na trgu, želimo zagotoviti raznolikost mnen. In eh, ne morem razumeti, zakaj komisija nekako avtomatično zavrača zamisel javne bonitetne agencije. Na ta način bi imeli dodatnega konkurenta, hkrati pa bi bila to institucija, ki bi bila nedobičkonosna in bi prispevala k raznolikosti. Ali lahko poveste več na to temo, zakaj ste proti javni bonitetni agenciji? Potem pa je tukaj še vloga ECB-ja in pa blokiranja uh, vstopa majhnih bonitetnih agencij. To je bila prva stvar, zaradi katere sem čutim nelagodje. Zdaj pa še druga stvar. Evropski parlament vidi alternative, vendar jih komisija ne podpira. Najprej pretiranjo na, zanašanje eh, na te agencije, ki jih imamo. Omenil bi dosje STS ki, o listninjenju. Parlament predlaga, da se spremeni hierarhija metod standardiziran pristop bi lahko bil prednost pred zunanjim eh, razvrščanjem. Res nimamo podatkovne baze o strukturiranih proizvodih. Evropski parlament to predlaga v dosejo STS. Dobili bi dober eh, pregled nad trgom. Bistveno pa je tudi, da investitorji imajo informacije, ki jih potrebujejo, da ocenijo te strukturirane, izredno kompleksne proizvode. Seveda lahko rečemo, da imamo različne pristope in da obstajajo alternative. Parlament si prizadeva za nje. Veseli me, da imamo v tej hiši široko podporo na to temo. Sedem od 41. 40 bonitetnih agencij, ki so registrirane, imajo sedež v ZDA oziroma v, v, v Združenem kraljestvu. Zanima me, kako razmišljate o tem, glede na čas, ki je pred nami. Preveč se zanašamo na bonitetne agencije in kaj to pomeni, če bomo še vedno imeli bonitetne agencije registrirane v Združenem kraljestvu, za nje pa ne bo veljala zakonodaja Evropske unije. Hvala. Hvala. Pol, zdaj pa dobijo besedo govorniki skupin. E, gospa Pitikanen za ELS. Hvala. No, najprej nasprotno kritiki, ki smo ravno slišali lahko rečemo, da smo relativno zadovoljni z delom komisije na področju ESME. Najprej, strinjam se, da imamo kar nekaj težav z uredbo CRA. Ena težava je, da imamo veliko koncentracijo na trgu. No, ampak sama ne vidim vrednosti v tem, da bi imeli javno bonitetno agencijo. lahko bi prišlo do prevelikega uh, zanašanja na njo. To izhaja tudi iz javnega mnenja. Torej, čeprav imamo dobre namene, bi uh, taksne, o, takšne ocene, uh, takšne uh, agencije lahko bile zavajajoče. Recimo, tako kot pri drugih eh, napovedih lahko imate eh, dobre instrumente za napovedovanje, vendar ne morete z gotovostjo napovedovati prihodnosti. Zelo pomemben je nadzor. Potrebujemo transparentnost in kakovost bonitetnih ocen. Evropska platforma uh, za bonitetne ocene, ko bo bolj razvita, bi lahko služila kot neke vrste forum. Uh, kjer bomo lahko zagotovili primerjave in globlje analize. Dejansko bi si tudi sama želela, da bi imeli večjo raznolikost pri bonitetnih agencijah, kajti tveganje je veliko. Če imamo cilj, da pogledamo v prihodnost, pa tega nikakor ne moremo vedno z gotovostjo storiti. No, vprašanje trga je vsekakor pomembno in dobro bi bilo imeti eh, širši razpon bonitetnih agencij tudi v Evropi. Ampak dejstvo tukaj ne moremo storiti kaj dosti, kaj ti gre za zelo zahtevno, drago dejavnost in ne vidim, da bi lahko imeli veliko število akterjev, novih akterjev na trgu. Podobno je tudi bančnem, v, v bančnem sektorju. Želela bi izvedeti več o tem, kako dober je naš nadzor. Zdi se, da deluje dobro, ampak kako dobro dejansko deluje, ko gre za upravljanje bonitetnih ocen in ko gre za skrite, skrita naskrižja interesov. Želela bi bolj poglobljeno analizo na to temo, bodi si, da gre za javne ali zasebne akterje. Želela bi, da se ESNA v prihodnosti bolj osredotoči na ta vprašanja. No, trg je koncentriran in zato bomo v prihodnje verjetno še bolj odvisni od zunanjih bonitetnih ocen, če želimo eh, nadzor visoke kakovosti in eh, proces potrjevanja strani Evropske unije. Potem pa še eno vprašanje za prihodnje, da katerega se trenutno v okviru pregleda ne osredotočamo. Vemo, da obstaja delovna skupina za trajnostne finance v komisiji. Veliko se razpravlja o tem, kakšna je učinkovitost uporabe sredstev, ali bomo v prihodnje vključali v cene tudi okoljske vidike. Tako da me zanima, ali komisija načrtuje v prihodnje vključiti v svoje dele tudi ta aspekt ko se bodo pripravljale eh, ocene kakovosti oziroma upravljanja. Hvala. Merci beaucoup et maintenant au nom du groupe. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu skupine EKR, Ashley Fox za pet minut. Um, when I, uh... Ko sem začel delati na bonitetu, letnih ocenah sem sodeloval z gospodom Gosjesom in pa Dominičjem. To je bil eden prvih dosev, ki sem jih prejel leta 2009. Cili parlamenta so od takrat ostali enaki. Želimo povečati preglednost, želimo zmanjšati možnosti nos križa interesov. Zahvaljujem se komisiji in esmi za predstavitvi. Uredbe, ki smo jih doslej sprejeli, so pomagale k doseganju teh ciljev. Želeli smo zmanjšati tudi odvisnost od bonitetnih ocen, želeli smo povečati konkurenčnost. In v tem smislu nam v veliki meri ni uspelo. Ne smemo biti presenečeni, kajti eno je, če sprejemamo direktive in uredbe, ne moremo pa potem pričakovati, da bomo kar naenkrat imeli ogromno novih akterjev in da se bo trg naenkrat odločil, da se bo manj naslanjal na bonitetne ocene. Zlasti, če se tudi v parlamentu ne držimo takega pristopa. Kaj ti takrat, ko sem bil uh, poročevalec v senci za CRA3, ko smo želeli zmanjševati odvisnost, sem bil hkrati tudi poročevalec v senci za solventnost 2. Takrat smo v zakon zapisali, da lahko različne institucije investirajo samo v določene instrumente z določeno bonitetno ceno, tako da ne bodite presenečeni, če dobite kontradiktorne rezultate, če pa eh, oblikujemo zakonodajo v dve različni smeri hkrati. Takrat sem to izpostavljal, ampak se me ni poslušalo. Kar eh, zadeva povečanje konkurenco, bi komisijo in ESMO vprašal naslednje kako ste ocenili dodatna upravna bremena, ki jih te uredbe prinašajo za bonitetne agencije? Tri velike ameriške družbe, ki jih je omenil gospod Tang, ki jih pravzaprav ne mara prav dosti, eh, so veliko bolj usposobljene, da se spopadajo z velikimi upravnimi bremeni kot novi akteri na trgu. In če upoštevamo vsa ta velika bremena, potem uh, ne smemo biti začudeni, da ti trije akteri, ki so že na trgu, tako prosperirajo. Gre za veliko upravno breme, ki se nalaga bonitetnim agencijam in tako se otežuje vstop novincem na trg. Nisem presenečen, da komisija ne vidi nobene vrednosti v Evropski bonitetni agenciji. Moja skupina vse čas zagovarja tak pristop. Edini namen take agencije bi bil, da investitorjem razlaga, kako dobro bi bilo, da eh, investirajo v velik dolg. In eh, politika sploh ne bi posvečala pozornosti tem. Če socialisti in gospod Tang uh, eh, razmišljajo o tem, da bi bil to dober pristop, potem uporabite svoj denar za tako agencijo, potem pa vi razlagajte. Uh, investitorjem, kako dobro je investirati recimo v grški dolg. Mislim, da bi, bil to, da bi bila to popolna izguba časa in javnega denarja. Opazil sem, da je zadnji RTS začel veljati 1. januarja 2017. Dejstvo je, da je veliko prezgodaj za oceno, ali je bil uspešen ali ne nikoli, ko me skrbi, ko berem, da se zdaj posvetujete o več regulacije eh, na temo potrjevanja. Mislim, da ne smemo podpirati pretirane regulacije. Finančnim inštitucijam nikoli ne dovolimo, da si spočijejo. Vedno eh, mora zgledati, da, da delajo, delajo, delajo. To smo videli že prej pri CRR ravno se navadiš na en skupek eh, predpisov, potem pa jih že spremenimo. Tukaj govorim o bankah. Zato vas prosim, pustite bonitetne agencije pri miru za par let, nehajte se vtikati, ničesar ne boste dosegli, dajte jim par let na voljo, da na koncu tega obdobja v miru ocenijo svoje delo, potem pa vi ocenite, ali so potrebne spremembe ali ne. V jesni vedno ogovorite, kako premalo kadrov imate, kako premalo sredstev imate, da imate toliko odgovornosti, potem ne po, počnite tega, dajte par let prostora in časa. Euh, to eh, prekomerno sprejemanje zakonodaje pa ne preprečuje eh, vzpostavitve novih agencij, ki so se eh, kar namnožile. V imenu skupine Guje Koravan Nuvenhojzen. Hvala za besedo, zahvaljujem se komisiji in ESMI za izmenjavo mnen, hvala za različna poročila komisije in ESME. Eh, eh, ukrepi ravni dve se zdaj uporabljajo in to je zdaj dobra priložnost, da ugotovimo, ali smo bili uspešni pri reformi trgov bonitetnih agencij. Eh, eden od glavnih ciljev je bil povečanje konkurenčnosti na tem trgu. Imam nekaj vprašanj v zvezi s tem če si pogledamo, kakšno je stanje, ugotovimo, da je podobno kot eh, na nizozemskem nogometnem tekmovanju. Imamo vedno eh, dve ali tri eh, velike ekipe, ena od njih zmaga na tekmovanju. Ampak primerjava se potem tukaj konča, kajti v nizozemski nogometni ligi je še vedno možno, da zmaga nekdo drug. Recimo, vidite se, je pred kratkim pred kratkim zmagal pri nas doma. To pa ne velja za trg bonitetnih agencij. Imamo oligopolijo, 93 odstotkov je v rokah treh velikih akterjev. Imamo številne nove akterje, ampak ti ostajajo na trgu zelo majhni. Ena od ovir za boljši dostop do trga je, da večina registriranih bonitetnih agencij ni priznana kot uh, zunanja bonitetna agencija strani ECB. V primeru kanadske uh, bonitetne agencije DBRS je ECB omogočila večji dostop do trga. Komisija je rekla, da bo spremljala to temo. Ali ste se komisija in ESMA z ECB pogovorila na to temo? Kakšen je bil rezultat? razprav, ali ste prišli do nekih konkret, konkretnih zaključkov. Pa še drugo vprašanje. Spremembe uredbe iz leta 2013 so v 8D, v členu 8D uvedle tudi zahtevo, da se uh, imenuje še druga bonitetna agencija za izdajatelje. Govorili smo o 10-odstotnem tržnem deležu. Iz poročila Iz oktobra 2010 je bilo razvidno, da je komisija rekla, da je še prezgodaj za oceno te določbe, ugotovila pa je tudi, da se določba ni v celoti izvajala eh, na nacionalni ravni. Zdaj, več kot pol leta kasneje, me zanima, kakšna je ocena komisije. Ali je določba bila v celoti izvedena in izvršena po Evropski uniji? Ali je ta prostovoljna narava določbe tista, Eh, ki ne omogoča upoštevanje večjega števila majhnih bonitetnih agencij. Potem pa me zanima tudi eh, stopnja sprejemanja strani investitorjev. Potrebujemo konkretne, konkretne objektivne uh, kriterije o tem, kakšne je sprejemanje strani investitorjev. Komisija je lani oktobra navedla, da sankcije v primeru naskriženja interesov nimajo odvračilnega ukrepa ali ste komisija oziroma ESMA v mestnem času še kaj premišljali na to temo. Hvala. Najlepša hvala. V imenu skupine zelenih. Ne, najprej skupina Guje, gospa Mariza Matijaš, ki pa je ni v dvorani, če se ne motim. Kdo drug v imenu skupine Guje? Ne. Potem pa skupina zelenih, gospod, gospod Sven Gigold. Uh, well, um, Dobro, tudi sam se dobro spominjam razprav preteklosti od leta 2009 dalje. Imeli smo jasne cilje in zato je zdaj legitimno oceniti, ali smo te cilje dosegli ali ne. Jasno je bilo, želeli smo več konkurence, več akterjev na trgu, zato je legitimno, da izpostavimo taka vprašanja. Tako je navedeno tudi v zadevni zakonodaji. Ashley v Foxu bi neposredno povedal, da zeleni nikoli niso zagovarjali javne bonitetne agencije. Spomnite se malo bolje naših razprav. Vedno smo eh, zagovarjali neke vrste eh, fundacijo, ki je zunaj političnega vpliva, kajti imeli smo enake pomisleke kot vi. Menili smo, da če bi imeli javnega akterja, bi bil ta pod javnim pritiskom in potem ne bi imeli poštenih bonitetnih ocen. Kar nekaj je na voljo akademskega gradiva, kakšne so lahko alternative. Obstaja nek umestni prostor med javno bonitetno agencijo in oligopolom, ki ga trenutno imamo. Imamo nove akterje na trgu, zasebni so, Eh, strukturno jih lahko podpremo, imamo pa tudi možnost drugačnega sistema, tako da se eh, dodeljujejo eh, regulativne bonitetne ocene, ki jih potrebujemo. In to bi lahko potem počela bonitetna fundacija. Manjši akteri bi dobili več, večjo količino dela tako da se ne bi vedno odločali samo za tri velike družbe. Zelo zanimive so, to, so te akademske raziskave, zato bi vprašal komisijo, ali ste preučili te predloge, ali ste jih upoštevali. Potem pa imam še eno vprašanje. Z Ešljem se glede nečesa strinjam. Trenutno bi bilo treba vložiti veliko več virov in sredstev v izvrševanje obstoječih pravil preteklosti smo potrdili tudi člen 8b, ko gre za informacije za strukturirane instrumente financiranja. Želeli smo vzpostaviti podatkovno uh, bazo za kompleksne uh, strukturirane finančne instrumente, tako da bi akterjem na trgu olajšali vstop. Zanima me, kje je ta podatkovna baza? Kaj ste storili, da bi ESMA izpolnila to, kar je navedeno v členu 8b. Torej, kako je s poročanjem o členu 8b? Kaj ste storili, da bi zagotovili, da se zakon oziroma zakonodaja, ki je bila sprejeta, dejansko tudi izvršuje? In v primeru, da se ne izvršuje, ali nam lahko podate datum, do kdaj boste zagotovili, da se zakonodaja spoštuje in uporablja? Najlepša hvala. Tudi sama sem se upisala na seznam za prosto razpravo. Želi še kdo drug besedo? Če ne, potem eh, bi sama želela otežiti eh, nalogo naših eh, gostov, ki bodo morali odgovoriti tudi na moje vprašanje. Rada bi se dotaknila, tako kot kolega Paul Tang, zahteve Evropskega parlamenta. Ob strani bom postila vprašanje konkurence, kar je seveda cilj, ki ga nismo dosegli in to ste že sami povedali. Mislim, da s tem ne moremo biti eh, zadovoljni. Ampak eh, razen tega, razen vzpostavitve potencijalne Evropske eh, bonitetne agencije, moram izpostaviti, da je Evropski parlament zahteval upoštevanje socialnih in okoljskih kriterijev pri delovanju agencij v kateri fazi smo sedaj, to je vedno bolj pereča tema. Če bi danes na novo napisali zakonodajo, eh, bi vanjo verjetno eh, vključili zahtevo po sledenju eh, kakovosti fiskalnih izjav podjetij. Pri reviziji smernic bi bilo treba izpostaviti tudi to vprašanje kredibilnosti uh, fiskalnih uh, praks in problematičnih fiskalnih praks. Evropski parlament je zastavil tudi vprašanje v zvezi eh, z interferenco bonitetnih agencij v političnem procesu, kaj se dogaja naprimer z javnimi posvetovanji. Bila sem zelo šokirana, ko sem videla, da je Standard Poor's na nek način uh, ocenil uh, kredibilnost uh, predsedniških kandidatov uh, v prvi fazi v uh, Franciji. Uh, omenjala sta se gospod Fion in gospod Ma Macron, na primer. Še zadnji komentar. Ta model uh, podpore bonitetnim agencijam bi lahko uh, uporabili tudi na drugih področjih. To je verjetno vprašanje za komisijo, ampak tudi ESMA lahko poda svoje mnenje. Uh, v okviru Brexita in zanima me, če ste razmišljali o uh, tej perspektivi, kako bi lahko ta model prevedli uh, v obravnavo drugih uh, struktur, ne zgolj bonitetnih agencij. Toliko sedaj je vaš uh, meni poln dobrot, eh, dobili boste eh, besedo. Kdo želi prvi besedo? Po istem vrstnem redu kot prej, najprej komisija, izvolite. Eh, thank you very much. I have to say that, well, there, there are... Hvala lepa. Veliko vprašanj je bilo postavljenih. Zdaj pa ne vem, z katerega konca naj se jih lotim. Če ne bo mogla odgovoriti na vsa vprašanja, vam lahko kasneje, nam lahko kasneje pošljete vprašanja, pa bomo odgovorili kasneje. Glede konkurence ste izrazili kar nekaj stališč. Tudi v komisiji moram priznati, da vse čas razpravljamo, nismo zadovoljni s stanjem, kakršno je. Vedno razmišljamo, kako ga lahko izboljšamo. trg v veliki meri diktira, kako izdajatelji in investitorji uporabljajo bonitetne agencije. Težko je nalagati določene stvari, težko je takoj uvajati spremembe. Za nas je izredno pomembno, da imamo transparentnost, kakovost, upravljanje in da se izogibamo na skrižju interesov torej potrebujemo kakovost bonitetnih ocen, ki so na voljo izdajateljem in investitorjem. Glede vstopa na trg strani novih agencij, menim, da smo storili precej, precej majhnih bonitetnih agencij je, ki jih nadzira ESMA. Je pa res, da so majhne in da se borijo za svoj tržni delež, iščejo svojo nišo imamo analize, imamo povratne informacije teh bonitetnih agencij, na podlagi katerih vidimo, da moramo delati na sorazmernosti, uh, potem tudi na sankcijah, ki so zelo velike, glede na to, kakšen promet imajo majhne bonitetne agencije. Velike bonitetne agencije pa pravzaprav teh kazni sploh ne občutijo. Poleg tega je tukaj še kar nekaj področji, kjer sorazmernost ni dosežena. Trenutno v komisiji upravljamo notranjo oceno, skušamo ugotoviti, kaj lahko izboljšamo na tem področju, hkrati pa ne želimo postaviti pod vprašaj kakovost bonitetnih ocen, kajti to je seveda tudi cilj uredb. Glede socialnih, okoljskih meril, fiskalnih izjav, to so verjetno vprašanja, na katera bolje lahko odgovori ESMA. ESMA. To so merila za registracijo. Glede pretiranega zanašanja na zonanje ocene. V poročilu smo predlagali različna urodja, ki jih je mogoče uporabiti, da se zmanjša velikost tega zanašanja. No, ampak nekatera orodja so lahko zelo draga, zlasti za individualne investitorje. Tako da bodo seveda vsi ti investitorji še vedno imeli dostop do informacij in do platforme, ki zagotavlja te informacije. Tako da lahko zagotovimo boljšo obveščenost manjših investitorjev. No, ampak predlagani ukrepi so verjetno res dragi. Potem smo tukaj v situaciji, da Evropska centralna banka ne upošteva manjših bonitetnih agencij v zadostni meri. Vem, da so na to temo že potekala, uh, potekale razprave v preteklosti. Vsekakor si bom to vprašanje zabeležila in uh, jih predstavila tudi uh, našemu višjemu vodstvu. Uh, to je vsekakor pomembno vprašanje, ki ga je treba spremljati. Mi recimo vse čas skušamo povečevati ozaveščenost o tem vprašanju, skušamo spodbujati uporabo razpoložljivih orodij za trg. Ampak mislim, da bo potrebnega kar nekaj časa. Naše uredbe so relativno nove in uh, nekateri ukrepi so se začeli uporabljati šele na začetku tega leta. Veliko je torej ukrepov, ki so za trg novi, zato še vedno potrebujemo nekaj časa, da bomo videli, videli kakšen bo učinek teh uredb. Glede nekaterih vprašanj, recimo glede sankcij, sorazmernosti in podobno, pa lahko rečem, da smo že zdaj zelo aktivni. No, verjetno nisem odgovorila na kar nekaj vprašanj, ampak odprti smo eh, za vaše pisne vprašanje, tako da bomo na nja odgovorili kasneje. Esma? Um, Hvala lepa, predsedujoča. Kar nekaj vprašanj, res je, smo prijeli. Esma je odgovorna za nadzor, ne pa toliko za konkurenčnost tako da se bom omejil bolj na ta segment. No, vedno je koncentracija precej visoka, zato se ESMA zelo osredotoča na kakovost bonitetnih ocen in pa na same postopke v zadju teh bonitetnih ocen, ki jih uporabljajo eh, bonitetne agencije. Zato ESMA porabi veliko časa in prizadevanj za upravljanje bonitetnih agencij, ko gre za validacijo metod ali pa neodvisne ocene. Želimo zagotoviti osnovo za kakovost, kajti koncentracija je res visoka. Imamo visoko koncentriran trg in postavljajo se vprašanja, kako je z manjšimi novimi akteri, ali so preveč upravno obremenjeni. Statistični odgovori kažejo, da ne. Trenutno imamo 39 registriranih bonitetnih agencij, Štiri so certificirane. Letno imamo dva do tri nove akterje in to so male, srednje, veliko, velike agencije. Glede potrjevanja ste spraševali. Omenjali ste smernice na to temo zakaj ne pustimo bonitetnih agencij primeru, zakaj je eh, vse več regulative. Torej, bonitetnih agencij ne želimo pustiti primeru, želimo jih usmeriti v pravo smer. Glede smernic za potrebovanje, pa takole, vse si jih je treba revidirati, kajti po eni strani imamo obveznost po zakonu, eh, po drugi strani pa je treba zakonodajo okviru CRA3 upoštevati pri revidiranju okvira, torej smernice morajo biti usklajene s trenutno veljavno uredbo. Glede odločitve za manjše bonitetne agencije, mi lahko zagotavljamo um, nadzorno poročanje. In tudi manjše agencije um, morajo upoštevati ta pravila. Potem podatke o financiranju menimo, da je to zelo pomembno urodje za trg. tudi v okviru zahtev STS. To bo vključeno v proces STS. Na koncu bomo dobili eh, javno podatkovno zbirko, ki bo vključevala podatke, tako da bodo tisti, ki jih to zanima, lahko pravili tudi lasno analizo. Menim, da je to zelo pomembno. Glede potrjevanja in brexita, glede pristopa za prihodnost lahko rečem naslednje. Če upoštevamo trenutne monetetne ocene, ki jih lahko uporabljamo, 72 odstotkov teh ocen izvira iz tujine, potem vidimo, kje smo. Zato je pomembno, da revidiramo smernice za potrebovanje. ESMA na ta način lahko nadzira ocene na področju potrebovanja. Združeno kraljestvo bo torej postalo tretja država ogromno bonitetnih agencij ima sedež v Londonu in zato so naše smernice izredno pomembne za strezne zvanje nadzora. No, na koncu pa še v zvezi z ERP. S tem smo začeli lani. Menim, da gre za zelo zanimivo podatkovno zbirko, tudi z vidika trga, moramo ugotoviti, kakšen bo rezultat, če bodo ljudje začeli uporabljati tudi bolj tržni pristop, tako da bomo potem šele videli, kakšen, kakšen bo uspeh učinkovitosti RP. Hvala. Kaj pa na skrižje interesov, tudi to vprašanje je bilo postavljeno, niste ga eh, omenili. Um, Glede na skrižje interesov, torej. To je ena velikih prednostnih nalog v okviru nadzora. Tu sem skušal odgovoriti pod prvo točko, ko sem govoril o tem, na kaj se osredotoča jo. Um, osredotoča ESMA pri svojih uh, nadzornih prioritetah. Želimo, da neodvisni direktori preučujejo strukture upravljanja in eh, pomembno je, da ublažimo težave povezane z nas križem interesov. To je vedno bistveno za ustrezne ocene. ESMA deluje v okviru stopnje 1 in 2. Torej, v okviru svojih pristojnosti se lahko osredotočimo tudi ta, na ta vprašanja upravljanja. Najlepša hvala za to izmenjavo. Mislim, da je zelo pomembno, da lahko odbor eh, Ekon eh, obravnava ti dve eh, poročili v zvezi s bonitetnimi agencijami. Sedaj pa enajsta točka na dnevnem redu, ampak našega poročevalca ne vidim gospa Van Nevenhuizen, boste vi zamenjali eh, gospoda Torerja? Prav, potem pa lahko začnemo z obravnavo te točke. Gre za obravnavo predlogov sprememb v zvezi z mnenjem za odbor Inko o dvojnem eh, obdavčevanju oziroma o mehanizmih za reševanje sporov glede dvojnega obdavčevanja v Evropski uniji. Gospa Van Nuvenhuizen, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kolegi in kolegice, vaš poročevalec bi se vam rad vsem zahvalil za vaš doprinos in predloge sprememb za ta osnutek. Obstaja konzens glede tega, da morajo podjetja plačevati poštene davke tam, kjer ustvarjajo dobiček. Dvojno obdavčenje in dvojno neobdavčenje imata eh, negativne učinke Nekateri davkoplačevalci radi raje sprejmejo dvojno obdavčevanje, eh, kot pa da bi se spuščali v dolge eh, postopke, ki ne dajo zavezojoče odločitve o odpravi dvojnega obdavčevanja. Ravno zato je bil pročevalec vesel predlogov sprememb, ki izpostavljajo eh, hitro, učinkovito, smotrno in pravno zavezojoče reševanje sporov glede dvojnega obdačevanja. V osnutku besedila je poročevalec izpostavil manevrski prostor za poglabljanje in eh, eh, izboljšanje mehanizmov za reševanje sporov eh, in pospeševanje teh mehanizmov. Predlagal je nekatere nove smernice in prilagoditve obsega. Ko bo izvajanje tega mehanizma učinkovito, če se bo to zgodilo, bi ga morali na to odpreti eh, oziroma z njim pokriti vse eh, spore glede dvojnega obdavčevanja. Pozdravlja pozitivne povratne informacije v zvezi s tem v vaših predlogih sprememb. Kot je dejal že v preteklosti, davkoplačevalci ne smejo biti predmet sankcij tekom postopkov. V predlogih spremembe je bilo predlagano tudi, da eh, prekomerne davščine davkoplačevalci dobijo nazaj, to je seveda samo po sebi omejeno, ampak vseeno je treba to izpostaviti. Poročevalce razmišlja o še krajših eh, rokih. Eh, To je dober predlog. Evropski parlament mora zauzeti jasno stališče uh, v zvezi z neustrezno obdavčitvijo, glede na različne eh, davčne kodekse in različne sisteme v državah članicah. Prihaja do uh, eh, navskriži in uh, do težav na enotnem trgu zaradi tega. Eh, imenovanja v komis svetovalne komisije in komisije za reševanje sporov morajo biti uh, brez uh, težav. Vladati mora integriteta. Uh, to bi bilo dobro ne zgolj za uh, boljše upravljanje uh, z mehanizmi za reševanje sporov, to bi bilo dobro tudi za uh, same člane komisije stalna svetovalna komisija bi lahko izboljšala tudi preglednost tega procesa. Vaš poročevalec bi raš enkrat izpostavil pomen eh, poštenega in učinkovitega sistema obdavčenja eh, podjetij, tako da bodo lahko vsi eh, izkoristili prednosti enotnega trga. Poročevalec se veseli konsenza v zvezi z bolj poštenim davčnim sistemom, predlogi sprejem bodo pripravljeni k malu, kompromisi bodo pripravljeni k malu. Eh, eh, poročevalce eh, vam zahvaljuje za predloge sprejem, zahvaljuje se tudi sekretarjatu za podporo. Najlepša hvala. Predsednik se je vrnil, tako da mu moram predati eh, njegov sedež, jaz pa se moram vrniti na moj sedež in naslednja govornica sem, tako da trenutek prosim. So, next speaker, Bervanš Beres. Naslednja govornica, Bervanš Beres. Ne, najprej še švab. Se oprečujem, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Kaj naj rečem po tej odlični predstavitvi, uh, ki jo je podala Kora v imenu Mihajla Tojrelja? Mislim, da se je naše delo začelo uh, kar uspešno, sedaj pa čakamo na kompromise. No, naj dovolim le, da Menim, da poročevalec v osnutku gre v pravo smer. Zahvaljujem se za pospešitev tako imenovanega mehanizma za odpravo sporov. Tri točke bi omenil. Najprej stalni posvetovalni odbor. Pomembno je pospešiti uh, reševanje sporov tako, da ne moremo dopustiti, da podjetja leta čakajo na dokončno odločitev. Tako da bi morali doseči skrajšanje roka. Mislim, da imamo še drugo možnost pospeševanja, recimo, ko gre za arbitražni postopek, bi lahko določili nek rok, s katerim bi postopek še bolj skrajšali, nekako rutinsko bi obravnavali taka uh, vprašanja, tako da bi eh, postopek pospešili. No. Vedno smo imeli ta stalni uh, posvetovalni odbor in ta je pomemben. Če bomo zdaj določili neko nacionalno sodišče, potem ne bomo potrebovali več takega stalnega svetovalnega odbora. Tako bi zagotovili stabilnost sistema. Potem pa me še zanima, kakšna je povezava z drugimi pravnimi eh, instrumenti. Moji drugi predlogi spremem se nanačajo na to, da je treba pojasniti, kakšen je odnos z drugimi, eh, z drugimi pravnimi eh, sredstvi, eh, ko gre za dvojno obdočevanje vedno moramo sprejeti tisto opcijo, ki je boljša za davkoplačevalca, gre za to, da imamo jasna, transparentna pravila. Želimo zagotoviti koordiniran, koordiniran pristop Evropske unije, unije k reševanju sporov. Potem pa še tretjič gre za. Eh, zavrnitev morebitnih pritožb, če pristojni nacionalni organi menijo, da neka pritožba ni dopustna, ko gre za pritožbo podjetja ali davkoplačevalca, potem obstaja tudi možnost zavrnitve. Treba je dopolniti člen 5.1, eh, v katerem bo pisalo, da je treba eh, človeka, ki se pritoži oziroma podjetje, ki se pritoži tudi ustrezno, obvestiti, zakaj njegova pritožba ni dopustna veselim se že sodelovanja s poročevalcem. Hvala lepa. Thank you. Hvala. Za tri minute, Pervonš Beres. Uh, uh, Hvala. Danes uh, bom zamenila analizo Dot, ki se na žalost ni mogla odležiti današnje seje. Prebrala bom njene zapiske. Hvala poročevalcu za njegovo delo pri tem poročilu in hvala ostalim predlogom spremembe in ostalim kolegom. Številni predlogi sprememb so vsi podobni, konsolidirali jih bomo s pomočjo kompromisov in eh, na ta način oblikovali jasno stališče parlamenta. Komisija je predlagala dobro eh, besedilo, ki bo eh, pomagalo podjetjem v Evropski uniji pri reševanju vprašanja davčnega. Eh, dvojnega obdavčevanja, se upravičujem, zaradi eh, neskladnosti eh, različnih državnih pravil. Ravno zato si želimo izvajanja skupne konsolidirane davčne osnove za dobiček od za davek od dobička pravnih oseb. S tem bi zagotovili tudi jasnost velikim in majhnim podjetjem, ki želijo delovati čezmejno. Poročevalec gradi na predlogu komisije in zmanjšuje roke za reševanje sporov eh, v okviru nacionalnih eh, organov. Številni kolegi to pred, eh, podpirajo, radi bi skrajšali čas za polovico, tako da bi sledili poslovnemu ciklu kar je tudi eden od ciljev komisije. Zmanjšati moramo breme za MSP-je, ki bodo morda morali uporabljati te mehanizme v skladu s trenutnim predlogom morajo eh, analizirati nacionalno zakonodajo in eh, davčne sporazume, eh, ki zadevajo obe državi, v katerih delujejo in kjer imajo spor. Soočajo se tudi s časovnim pritiskom zaradi odgovora zadevnemu organu. Uložili smo predloge sprememb, da bi odpravili to neravnoteže in da bi omogočili, da eh, organi poročajo eh, eh, strankam v postopku glede reševanja spora. Davčna preglednost je ključni element naše družbe, tako da smo proti predlogom spremembe, ki grejo v nasprotno smer. upamo, da bomo eh, tekom revizije eh, že imeli ostale eh, elemente na mizi in verjetno številni elementi tega predloga ne bodo več potrebni, vsaj ne za velika podjetja. Ponovno bi se rada zahvalila poročevalcu in poročevalcem v senci za njihove predloge sprememb. Veselim se nadaljnega konstruktivnega sodelovanja. Najlepša hvala v imenu skupine. IKR e Pirko Ruonen Lerner. On hieno, että tämä direktiivi... Najlepša hvala. Dobro je, da ta direktiva o dvojnem obdavčevanju začne eh, veljati čim prej. Razvoj dogodkov v gospodarstvu kaže, da je fiskalnih tokov eh, vedno več, eh, zato potrebujemo jasna pravila igre. Komisija je predlagala nekaj delujočega, ni potrebe potem, da bi spremenili te predloge v veliki meri. Narediti moramo korak naprej v tem dosjeju. Eh, pomembno je, da so ti mehanizmi za reševanje sporov čim odprtejši, čim preglednejši, da imajo kratke roke za podjetja in za uh, uradne organe. Obstajati mora ustrezna mera jasnosti uh, in gostovosti za zadevne akterje. Predlogi sprejem se osredotočajo na krajšanje rokov, včasih eh, v radikalni obliki. Veliko je razlogov, zakaj je to lahko problematično za podjetja in za organe držav članic, vedeti moramo, da organi nimajo neomejenih virov. Obstajajo eh, različni postopki, ki bi jih lahko pospešili v enih državah članicah, v drugih državah članicah pa je to praktično nemogoče. Prišlo je do uh, večje kompleksnosti uh, mehanizmov za reševanje sporov. Uh, tudi pravno gledano so situacije včasih zelo eh, kompleksne, kar pomeni, da jih bo težko eh, kar tako eh, rešiti. Še posebej, če bo časovni pritisk velik, lahko se zgodi, da bodo postopki torej še naprej trajali zelo veliko časa. Na to imenovani strokovnjaki. nekateri eh, pravniki, ki eh, so specializirani za ta eh, področja, so poskušali posegati v te zadeve. Zagotoviti moramo, da ne bo navskrižja interesov pri izbiri strokovnjakov. Ravno zato mora biti vse zelo pregledno. Koncentracija pristojnosti ne sme postati realnost. Potrebujemo ustrezen seznam teh strokovnjakov. Hvala. Najlepša hvala v imenu skupine Gue Engel, Miguel Urban Crespo. Eh, eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Po našem mnenju velika evropska podjetja oziroma podjetja, ki delujejo v Evropski uniji, posegajo v eh, davčne osnove s transfernimi cenami, izbirajo tiste jurisdikcije, kjer so davki na podjetja nizki in to pomeni, da je naš sistem regresiven. regresiven. Tisti, ki imajo največ sredstev, plačajo najmanj davkov. Pogosto se spoštuje interese velikih multinacionalk in posega v eh, pravice davkoplačevalcev. To je glavna težava eh, evropskega davčnega sistema, ki posega v eh, suverenost držav in zmožnost držav, da bi zagotavljali visoko kakovostne javne storitve. Rešiti ta problem bi morala biti prioriteta komisije, ampak danes smo priča ravno nasprotnemu cilju. Gre za marginalno vprašanje dvojnega obdavčevanja. Glavna težava, ki jo imamo, je eh, dvojno neobdavčevanje, ne pa dvojno obdavčevanje. In eh, proti temu se je treba boriti. To, kar počnemo, je kontraproduktivno in zato smo pripravili vrsto predlogov sprememb. Spremembe. Ne strinjamo se s poročevalcem, da moramo pospešiti uh, vse faze postopkov. Ravno zato bi. Uh, uh, radi zmanjšali eh, čas eh, pritožbe z treh let na eno leto. To je dovolj. Eh, organi morajo imeti dovolj časa, da ustrezno analizirajo primere, ki so pogosto zelo kompleksni. Ravno zato menimo, da je bolje dati več časa uradnim organom. In s tem ne bomo podaljšali celotnega procesa. Tako ali tako je treba pritožbo vložiti v določenem roku davčni inšpektori, strokovnjaki morajo biti eh, del eh, komisij za reševanje sporov. Imajo namreč eh, strokovno znanje za to in so v najboljšem položaju za sodelovanje. Ta predlog sprememb smo pripravili skupaj z gospodom Urtasunom iz skupine zelenih. Eh, odločitve morajo biti javne, vladati mora preglednost. To ni eh, pravo mesto za eh, skrivnostne dogovore za zaprtimi vrati. To bi pomenilo tudi, da bi bile odločitve bolj poštene, splošna javnost bi vedela, kako se pravila dejansko izvajajo. S tem bi zagotovili tudi višjo stopnjo preglednosti. Tega si želijo ljudje in to postaja vedno pomembnejše skrbi nas predlog eh, poročevalca, kar se tiče eh, reševanja sporov eh, in imunitete za podjetja. To bi pomenilo, da bi se uradni organi soočali s še več težavami in ta del bi radi črtali. Najlepša hvala. V imenu zelenih Ernest Urtason. Uh. Najlepša hvala. Gospod predsednik, kot je dejal kolega Urban, je najpomembnejše to, da imamo pošten eh, davčni sistem na evropski ravni. Eden od pomembnejših eh, kriterijev je ta, da se obdavči dobiček tam, kjer je nastal in eh, To je treba izpostaviti. Potrebujemo skupno konsolidirano osnovo za davek od dohodka pravnih oseb na ravni Evropske unije in to izpostavljajo tudi naši predlogi sprememb. Več predlogov sprememb se nanaša na časovnico, kar se tiče uh, vlaganja eh, pritožbe, kar se tiče reševanja eh, spora, druge faze in eh, končne odločitve. Pripravljeni smo konstruktivno sodelovati z drugimi skupinami, pripravljeni smo iskati kompromise, ampak radi bi nekaj spremen pri različnih predlogih, tako da bi našli dobre rešitve tako za podjetja, kot tudi, in to je še posebej pomembno, za uradne organe. Še posebej nas skrbi in To je pomemben del uh, dosjeja, imenovanje uh, uradnih oseb v eh, te eh, eh, mehanizme za reševanje sporov. Naš predlog spremembe 56 izpostavlja visoko integriteto uradnih oseb. Ravno zato je treba pregledati neodvisnost teh oseb v roku treh mesecev po začetku postopka in to je naš predlog spremembe 160. na to imamo še predlog 1762, to mora biti zgolj izjema. In pa eh, neodvisnost eh, mora biti jasno izpostavljena za imenovano osebo, to je zelo pomembno. Kar se tiče eh, končne odločitve, te morajo biti javne, tako da se izognemo na vzkrižjem. Pri nekaterih primerjih eh, morda ni treba objaviti končne odločitve, ampak pri večini je treba to objaviti. Pripravljeni smo sodelovati s poročevalcem, kar se tiče preostalega dosega. Hvala. Najlepša hvala. V imenu FDD ne vidim nobenega. Uh, eh, NF Barbara Kapel. Najlepša hvala, predsedujoči. Osnutek direktive glede mehanizma za reševanje sporo glede dvojnega obdačevanja je zelo pomemben. Ima namreč velik potencial. Trenutno poteka približno 200, 920 takšnih postopkov, ki imajo vrednost več kot 10 milijard evrov, postopki pa ponavadi trajajo okrog dve leti. Prav zato potrebujemo bolj efektivne postopke, ki bodo razrešeni hitreje. Podpiram torej predlog komisije, istočasno pa vzpodbujam dodatne predloge poročevalca, ki pravi, da bi morali najprej skrajšati te roke in podpreti nacionalne organe, zato da bi lahko pospešili nacionalne postopke. Države članice morajo torej nameniti več finančnih sredstev in tudi osebja za organe, ki razrešujejo te spore. Poleg tega je pomembno tudi, da vzpostavimo svetovalne odbore in neodvisne strokovnjake, ki lahko svetujejo. To bo pomagalo pri reševanju teh sporov. Pomembno pa je, da ti strokovnjaki niso le kompetentni in eh, nestrankarski, temveč da so tudi neodvisni. Dvojno obdavčitev je namreč velika obira za delovanje notranjega trga, ki ga potrebujemo, zato da bomo spodbudili rast in nova delovna mesta. Prvo zato je tako pomembno, da hitro razrešimo te, to vprašanje in veselim se kompromisov, ki jih bo predla, predložil poročevalec. Najlepša hvala. Nihče ni prosil za besedo v prosti razpravi, tako da lahko besedo ponovno predam poročevalcu. So, actually, so, uh... Ki ga ni z nami, kar pomeni, da bomo kar prebrali časovnico glasovanja v odboru Ekon 8. junija. In s tem smo prišli do konca naše jutranje seje. Zdelo bo bomo nadaljevali ob treh. Hvala.